Sredna točka na dnevnem redu je poročilo gospe Bowles. Poročilo o eh, predlogu uredbe o nacionalnih in regionalnih računih. Gospa Bowles je poročevalka. Nacionalni in regionalni računi so vogeni kamen vseh makroekonomskih statistik in so tudi leča, preko katere opazujemo naša gospodarstva. Vsi se strinjamo, da uh, Eh, pravi statistični podatki predstavljajo izredno pomemben temelj. Eh, spomnite se, kaj se je dogajalo z ekonomsko krizo. Statistični podatki so bili manipulirani, nepravilni podatki imajo uničujoč učinek na celotno EU. Dolgo časa si je ta parlament prizadeval, da bi se statistični podatki izboljšali in da bi se pristojnosti Eurostata povečale. Ampak Eurostat je lahko samo toliko dober kot statistični podatki, ki jih dobiva. Veliko smo naredili v šestečku in pa v dvojčku, da bi izboljšali gospodarsko upravljanje. V proračunskem okviru je bilo dogovorjeno v šestečku, da bi morali izboljšati poročanje za uh, javni sektor in sicer za uh, obveznosti. Uh, in če hočemo to zagotoviti, potrebujemo dobre statistične podatke. Uh, Tu gre za uredbo, ki sta ji priloženi dve prilogi. Eno vsebuje tiste podatke, ki jih je treba zbirati, to je posem logičen seznam, druge pa tako famozni aneks A, ki pa se nanaša na računovodsko metodologijo. Ta priloga ima več sto strani. E, pravniki, lingvisti in sekretarjat pregledujejo to in so pregledali to besedilo in so me tudi upozorili na določene stvari. In e, kar e, zadeva odhodke za raziskave in razvoj, ter eh, nakup orožja, to je bilo preoblikovano v eh, kapitalske naložbe. Ampak eh, učinki sprememb bodo občuteni šele leta 2020. Učinki primanklaja naj bi tudi bili manjši. V trialogu smo jasno povedali, želimo Eh, kakovostne statistične podatke, želimo transparentnost in želimo čim manj odstopan od obveznosti. Nekaj manjših držav članic imajo razloge eh, in zaradi katerih ne morejo dati isto količino statističnih podatkov eh, Eurostatu, to zaradi pomankanja ljudi. Vendar pa želimo, da metodologija državam članicam nudi metodološko podporo za to, da bi ne prihajalo do derogacij oziroma da bi se odpravljale obstoječe. In eh, besedilo mojega poročila to odraža. Največja težava pa je bila v tem, ker štiri države članice niso hotele pošiljati podatkov o obveznostih za pokojnine. E, to, o tem govori direktiva o proračunske okviru iz Šesterčka. Parlament tega ni mogel sprejeti, to se nam je zdel e, nesramen e, poskus, da bi zadržali e, te e, javne podatke in se jih ne bi potem dalo uporabljati v izračunu. E, kako pa naj imamo javno razpravo in pošteno razpravo o javnih financah, če države članice še naprej skrivajo neprijetne eh, podatke, neprijetne resnice, ampak Na koncu smo se dogovorili, da bodo vse države članice te eh, podatke tudi pošiljale in to je dobro za transparentnost in dobro gospodarsko upravljanje. Parlament je še nekaj dosegal v tem poročilu in poročeval sem v senci, se zahvaljujem za njihovo delo, kajti mnogom se je zdelo to delo dokaj dolgočasno, ampak določeni trenutki so bili tudi vznemirljivi in to je tudi eh, temeljno orodje za zagotavljanje gospodarskega upravljanja. Hvala lepa. Gospod gospa Bovs. Sedaj pa dajem besedo komisarju eh, Potočniku, ki bo govoril v imenu komisije. Hvala lepa, spoštovane poslanke in poslanci. Dobro večer. V čast mi je, da lahko spregovorim tu v imenu komisije in v imenu kolege Šemete, ki je pristojen za ta dosje. Namen predloga je, da se izboljša trenuten sistem računov iz leta 1995 v sistemu narodnih računov. To odraža potrebo po kakovostni uh, projektu za države članice. In to mora upoštevati standarde več let. Na evropskem ravni je SR bistveno orodje za nacionalne račune, za administrativne namene, kot so lastni veri, postopki prekomernega primankljaja, strukturne sklade in za analizi, analizo ko, eh, ordinacije in pa nacionalnih politik pregled SR-ja temelji na posvetu z strokovnjaki in z uporabniki in pripravljalci statistik v Evropi. Mnenja smo, da je predlog dobro ravnotežen v smislu potreb eh, tistih, ki uporabljajo podatke, statistične podatke. Po razpravah v trialogu smo se dogovorili o kompromisnem besedilu, z namenom doseči soglasje v, prvem, v prvi obravnavi. Podpiramo kompromisni predlog oziroma kompromisno besedilo, kajti tako bo lahko komisija pridobila potrebne eh, podatke in spremljala svoje naloge. Tudi če uvodna izjava 16 eh, vključuje eh, vidike, ki se, se odmikajo od eh, skupnih vidikov in od delegiranih aktov. Vseeno pa je komisija mnenja, da je člen 290 eh, pogodbe mora biti tolmačen tako, da vlada to avtonomija pri določene delegiranih aktov. Tu smo se dogovor, ki je sklenjen med tremi institucijami, odraža ta razmišljanja. Zato obžalujemo, da uvodna izjava 16 odstopa od skupnih eh, izjav. Zahvaljujem se poročevalki gospe Sharon Bowles za sodelovanje in konstruktiven pristop k temu predlogu. Zahvaljujoč odličnemu sodelovanju med tremi institucijami smo dosegli skupni cilj, namreč določanje zelo robustnega okvirja za usklajene um, podatke nacionalnih računov, pri katerih bodo lahko vlade in ekonomski operaterji si pomagali z njimi pri odločanju. Komisija sedaj pripravlja aplikacijo za e ESR 2010 pri tem pa nadzira tudi izvajanje v državah članicah v okviru sprejetega okvirja, tako da bodo zahtevani statistični podatki zares na voljo, hkrati pa izpolnjuje tudi svoje zaveze do sveta in parlamenta v tem kontekstu. Komisija se tudi veseli nadaljevanju eh, plodnega dialoga z odborom Ekon in pa z Evropskim parlamentom, ki sta bistvena za preglednost, kakovost in pa verodostojnost nacionalnih računov in drugih makroekonomskih statistik za dobro politično odločanje um, v široki meri. Hvala. Hvala lepa. Hvala lepa, komisar. Sedaj pa v imenu odbora za regionalni razvoj, gospa Hübner. Hvala lepa. Več let ni bilo nikakršnega napredka pri nacionalnih računih. Razni nacionalni organi pa so večkrat prekoračili eh, svoje proračune. Zbiranjem podatkov lahko nadziramo tudi izbor, eh, izbiro stroškov in to bo tudi osnova za bodoče odločitve v zvezi z investicijami pri skopih verih in to bo tudi vplivajo na eh, politike odločanja, predvsem v zvezi z kohezijsko politiko. Zbiranje podatkov mora biti obvezno zato, da bodo lahko udeleženci razumeli tudi vzorce regionalne eh, javne potrošnje in da se bo lahko tudi analizirala učinkovitost. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa govorci v imenu skupin za ELS. Gospod Stolojan, dve minuti. Hvala, gospod predsedujoči. Najprej bi se rad zahvalil gospod Bowles za odlično delo v zvezi s tem poročilom. Dobro vemo, kakšne težave smo imeli z bistvenimi makroekonomskimi podatki, o katerih so poročali države članice in tudi zaradi pomankanja. Um, zbiranja podatkov. Potrebujemo bolj transparentne podatke in bolj usklajene, usklajena pravila z največjimi trgovskimi partnerji. Poročilo, o katerem razpravljamo danes, je poročilo dolgega dela v trialogu in poročilo odraža naše želje in zato ga bomo podprli. Hvala. V imenu socialistov za dve minuti gospod Sančes presedo. Hvala lepa. Po delu poročevalke gospe Bolc in poročevalcev v Senci, predvsem gospoda Klunja, ki nas je zaspo, zastopal, bi. Morat izrazil tudi čestitke za izvolitev v parlament Malte. Torej, poročilo je zelo pomembno za evropski sistem nacionalnih računov in tudi za javnost, zato da se bo videlo, kako posamezne gospodarske panoge delujejo. Potrebujemo statistike, ki so neodvisne, primerljive in ki so predložene pravočasno in ki tudi se predlagajo v določenem časovnem okverju. ESR ima svoj izvor iz 70-ih let, leta 96 je bil še dodatno izdelan in tu gre za nek eh, skupni račun. Prilagojeno je bilo sistemu nacionalnih računov Združenih narodov. Leta 2009 je tu prišlo tudi do revizije in novi sistem pomeni, da se bodo lahko tudi lažje uresničevali cilje Evrope 2020. In predlogi sprememb gredo v to smer, da bomo dobili popolne podatke. Potrebujemo boljše delovne metode tudi za socialne neenakosti in za vprašanje razvoja in raziskave, tudi regionalni podatki, obstaja skupna nomenklatura, skupna sistematika in s tem lahko, to lahko tudi vključimo v uredbo, zato da so zagotovljene trajnost tudi pri pokojninah. Naša skupina pozdravlja rezultat, ki je bil dosežen v prvi obravnavi in želi, da bo komisija to uresničila in da bodo ukrepi sprejeti. Hvala lepa se, daj pa v imenu Alde za minuto in pol. Gospod Petremusa i Bačels. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Spoštovani komisar, dragi kolegi, to poročilo je zelo pomembno. Je namreč eden od redkih poročil, ki je zelo pomemben na regionalni ravni. Evropska komisija bi se morala bolj zanimati za regionalne statistike, zato da bom imela jasno sliko o tem, kaj se dogaja v državah članicah. V Španiji nimamo zakona o transparentnosti. Državljani ne vedo, kako se javni denar razdeljuje na regionalni ravni. Tudi teritorijalni davki so centralizirani. Tudi tu ni neke preglednosti in ta, to pomankanje preglednosti vodi do eh, želje po neodvisnosti Katalonije. Zato sem zelo za prilogo te uredbe, kjer piše, da ne glede na države članice in regije, mora veljati preglednost in preglednost. Poročilo bomo podprli, zahvaljujem se poročevalki. Hvala. Hvala za zelene minuto in pol, gospod Sven Gigold. Eh, gospod predsedujoči, kolegice in kolegi, najprej velja reči, da je razveseljivo, da bodo ta pravila za makroekonomske statistike se izboljšale, da bojo tam vključeni tudi socialni in ekološki dejavniki in da bojo podatki bolj kakovostni. Ne smemo pa zamovčati, kaj je zadrževalo ta pogajanja kar nekaj mesecev. Imeli smo ostre razprave z nekaterimi državami članicami v svetu, ki niso želele, da bi tu res prevladala preglednost pri ravno pri tveganjih torej najprej v, na področju obremenitev z pokojninami in pa tudi pri javno-zasebnih partnerstvih. In kar britko je, da celo pri tem, kar je bilo dogovorjeno v šesterčku, pri vseh teh novih pravilih in tudi pri stroških, ki smo jih dosegli pri javnih financah zaradi krize, še vedno nimamo pripravljenosti v vseh državah, da bi zagotovili preglednost. Še vedno je privlačno, da se investicije eh, financira z prikritim zadolževanjem. Kljub pritisku z vseh strani parlamentu ni uspelo tu odpraviti teh nasproti in tudi presenetljivo je, da Nemčija, ki je sicer vedno daje vrednost na eh, red in vrednote, da je tu stala na, pravi, na napačni strani. In vprašanje je, ali bodo države tako kot podjetja eh, dolžna, da eh, uvedejo stroga pravila, tako kot so recimo pravila IPSAS in tu se bomo konec leta ponovno srečali s komisijo in svetom minutam. Hvala. Hvala lepa. V imenu EKR za eno minuto gospa Vicky Ford. Hvala lepa. Vlada in javni organi jemljajo denar ljudem in mislim, da je zelo um, razumljivo, da ljudje želijo vedeti, kam denar gre in kaj um, vlada ima tako na bilanci kot izven bilanci. Pred dvema letoma sem tu sodelovala na tako imenovanem šestorčku in 27 držav se je strinjalo, da bodo razkrile, kaj imajo v lasti tako na bilanci kot izven nje. Uh, Ampak, ko je prišlo do detajlov, je nekaj velikih držav reklo, ne, mi tega ne želimo storiti, smo si premislili. Manjša skupina v tem parlamentu jih je vrnila nazaj za pogajalsko mizo in je rekla, v imenu ljudi, ki plačujejo davke, morate razkriti, kam gre denar in kje so lahko težave v prihodnosti. Zato hvala te manjšim skupinam, da ste se zauzeli za ljudi, zato da boste zagotovili preglednost v tem vprašanju. Hvala lepa, gospa Ford. Sedaj smo zaključili z krogom govorcev v imenu političnih skupin, sedaj pa govorci v svojem imenu za minuto in prav. Gospa Ildiko Galpeč. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Hvala za poročilo. Sam se zahvaljujem tudi zato, ker kar se tiče poročil, ki se ukvarjajo z statistikam, sem že večkrat opozorila, da te številke, podatki, dejstva morajo biti zelo natančne, podatki morajo biti primerljivi, morajo prihajati iz podobnih verov in morajo biti take, da se jih lahko vključi v sistem. Ni vse eno na podlagi kakšne statistike se izvajajo analize, ki jih potem države eh, med seboj primerjajo. Včasih se nam zdi, da so podatki Evropske komisije morda preterani tako v pozitivnem kot v negativnem smislu. Zato se mi zdi izjemno pomembno, da poleg teh Evropske statistične podatkovne baze, da se ne zapostavljajo um, evropski nacionalni računi in da so leti zanosljivi. Strinjam se, da te računi morajo biti visoko kakovostni in pa pregledni. Posamezne države in gospodarska situacija posameznih držav se analizira. Državljani potrebujejo te podatke in občine, regije potrebujejo to, te podatke, lokalna samoprava, kajti dve tretjine vseh investicij se izvajo na regionalni ravni. Žal pa ta sistem še ni Eh, popoln, na določenih ravneh še podatki niso na razpolago. Nasplošno se mi zdi poročilo dobro in napredno in zanesljivo in zato ga bom tudi podprla in prosim, da tudi vi to storite. Hvala lepa. Hvala lepa, sedaj pa za minuto in pol gospa Tun. Hvala lepa. Yeah. <clears throat> jutri bomo glasovali o tem poročilu in skrajni čas je, da o njem po, uh, glasujemo, kajti pred 17 leti je bil ustanovljen ta sistem in evropsko gospodarstvo je danes drugačno. Opisujemo gospodarski razvoj ali bi, bi to vsaj morali storiti in to na podlagi trenutnih eh, metod. Statistični podatki so nujni za ustvarjanje evropskih politik in zato je treba sistem posodobiti s tem bomo lahko zadeve opisovali na bolj transparenten način. Tukaj pa opisujemo javni sektor. Tako bodo največ od tega pridobili državljani, saj bodo lahko imeli pogled v zanesljive podatke, ki se nanašajo na regijo. To pa bo korist tudi administracije držav članic, ki oziroma pravem držav članic, ki svojo odločitvo temeljujejo na podlagi statističnih podatkov. Tako bomo lažje razumeli tudi gospodarsko situacijo v naših regijah. Smo v krizi, o tem vse čas govorimo in kriza nam je pomagala, kako pomembno je razumeti našo situacijo. Zanesljivi podatki bodo omogočili boljše predstaviti st gospodarsko stvarnost, kajti podatki ne opisujejo le to, kar se, dogaj, kar se je zgodilo, ampak tudi omogoča sprejemanje odločitve v prihodnosti. Brez tega politike ne bodo povezane z stvarnostjo, ki, na katero pa bodo vplivali. Zato podpiramo ta, to poročilo. Hvala lepa. S tem smo zaključili krog govorcev in Prehajamo k postopku. Imite pozornost predsedujočega. Ni se vas veliko prijavilo k besedi, le dva. Veste, da imate na razpolago eno minuto. Gospa Zavorska ima najprej besedo. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospod komisar. Veseli me, da smo prejeli to poročilo redno pa opozarjam na dejstvo, da če se osredotočamo samo na uh, eh, BDP, da to povzroča kolektivno uh, slepoto, uh, eh, kaj ti ta se to ne kaže v proračunu. Torej, čas, ki ga porabimo v gospodinstvu, nam pove, da storitve in uh, izdelki, ki jih tu porabimo, uh, so pomembni tudi za dobrobit neke države. Eden od trendov v Evropi je tudi, da bi se izboljšala zaposljivost žensk in uh, eh, BDP se izboljšuje v državi, kot je recimo Švedska. Ampak če preštejemo vse ure, ki jih ženske porabijo za skrb otrok, potem to ne vpliva na BDP. Uh, Eh, Hvala lepa, sedaj pa eno minuto. Gospod Paška. Ďakujem za slovo, vážený pán predsedajúci, vážený pán komisár. Zmyslu plná evident... Hvala lepa, predsedajúci, spoštovani komisár, po bistveno um, poročanje o podatkih eh, je temeljni predpogoj za opredeljevanje makroekonomskih politik. Izboljšanje teh eh, sistemov mora prispevati uh, k boljšemu odločanju in k povečanju preglednosti ocenjevanja um, gospodarskih uspehov. če želimo realistične podatke po, oziroma realistične slike, potem morajo države članice predložiti eh, pravilne in primerljive podatke in uporabiti metodologijo, po celi, enako je po metodologijo po celi Evropi. Zato podpiram tudi to, da se spremeni sistem zagotavljanja celostnih eh, in preglednih podatkov. Hvala. Hvala lepa. S tem smo zaključili postopek, ko je imite pozornost predsedujoči, ker sedaj ima gospod Potočnik eh, še enkrat besedo v imenu komisije. Hvala lepa. Le nekaj pojasnil, kajti gospa Bowles je. omenila tudi področje, kjer je bil parlament izjemno dejaven. Rad bi povedal, da smo dosegli napredek pri šestorčku in poročilo delovne skupine Eurotaska je bil predstavljen odboru Ekon, ki ga je podprl. Zbiranje podatkov o dolgovih v zasebno javnih partnerstvih. To se bo tudi eh, institucionaliziralo eh, in vprašalniki bodo na voljo tudi leta 2014. Podatki o pokojninah pa bodo tudi na voljo, druge od leta 2014 do 2015 in komisija bo predstavila poročilo finančnemu odboru na zahtevo. Rekli ste tudi, da da je to počasno goreč o, eh, ogen. In eh, dolgo časa sem delal na statističnem uradu v Sloveniji in tudi svoje doktorsko delo sem delal z tega področja. In lahko rečem, da Nobena od pomembnih odločitev ni možna brez trdega statističnega dela in dolgih metodoloških razprav. In naučil sem se, da je ESR neke vrste statistična biblija. Torej, s prehodom iz e ESR 95 na e ESR 2010 bomo sprejeli zelo pomembno odločitev. Unesli bomo stabilnost na eni strani, torej statističnemu sistemu, na drugi strani pa bomo vključili nove elemente. Eh, ki so, bodo vključeni z novim znanjem in v skladu z novimi časi. To morda zveni dolgočasno, ampak brez dolgočasnega in trdega eh, dela ni privlačnih in dobrih odločitev. Še enkrat hvala lepa in zelo se veselim z naše strani, da bomo nadaljevali delo z parlamentom tudi v prihodnosti. Hvala. Hvala lepa, gospod komisar. Zaključili bomo razpravo z besedami gospe Bowles. Hvala lepa. Spoštovani komisar, hvala lepa za prispevek komisije. Žal mi je, da vam ni všeč uvodna izjava 16, ampak gospodarske vprašanja so pomembna in to nam vedno poveste. In eh, Evropska centralna banka je tudi glavni uporabnik eh, podatkov in zato se nam je zdelo pomembno v tem primeru, da podpremo pravico ECB do posvetovanj. Torej, to pravico imajo v zvezi z vsemi akti unije, zato se nam je zdelo, da je to potrebno. Vi in Viki Ford in Sven Gigold ste omenili. Javne odhodke. In tu smo vključili veliko varovalk v besedilo, vključno z tem, da mora komisija poročati o informacijah v zvezi z javno-zasebnimi partnerstvi in v zvezi z stroški, ki so srž samih eh, projektov. In morda potrebujemo še eno poročilo, ki se bo konkretno ukvarjal s tem poročilom. Veseli me, da ste se tega dela že lotili. Kot ste rekli že prej, lahko pričakujemo, da bo ESR 2010 trajal morda 15 let in eh, parlament mora tu se zauzemati v tem času za še večjo preglednost v javnem sektorju in že obdelujemo naslednjo uh, datoteko o statistiki v zvezi z neodvisnost statističnih institutov. Gre za uredbo 223, kot je znana v žargonu. In eh, informacije, ki sem jih v zvezi s tem dobila, je, da so države članice ponovno zadržane, da bi se zavzele za večjo preglednost, naprimer, da bi na spletni strani um, izjavile ali se zavezujejo za preglednost. To se mi zdi zelo skrbljujoče. Vendar, če se vrnem KSR 2010, se zahvaljujem kolegom in priporočam parlamentu, da podpre eh, to poročilo v prvem branju. Hvala lepa. Hvala, gospa Bowles. Eh, s tem prispevkom zaključujemo ehm, to razpravo. Glasovanje bo potekalo jutri ob 12. Naslednja točka na dnevnem redu pa je poročilo gospe Vestlund o varovanju javnega zdravja pred